razvijati skupaj z vami, kajti dejansko je nujno potrebno zagnati rast in konkurenčnost in eh, hvala lepa za vašo pozornost. Eh, gospod eh, Bar. Njej prisrčna hvala in z njegovimi besedami eh, tudi zaključujemo eh, to točko razprave. Eh, delo bomo nadaljevali z temo partnerstva za inovacije. In sicer je to vprašanje za ustni odgovor. Vprašanje je naslovljeno na komisijo. Najprej dajem besedo avtorjem tega vprašanja. Najprej gospe Judith Merkis, dve minuti. Prosim, gospa Merkis. Voorzitter, 90% van de mensen denkt dat we door innovatie. Uh, hvala. Uh, ljudje uh, menijo, da z inovacijami lahko uh, dobimo boljše in bolj zeleno gospodarstvo. S tem se lahko strinjamo, vendar pa so stvari take, da je bilo ugotovljeno, kako nujna je ta tema, kajti Evropski svet je sprejel sklep. Uh, um, da bo o tem govoril šele februar ali marca naslednjega leta. Ja, zakaj? To so vendar zelo veliki družbeni izzivi, ali so vsi že rešeni, ali je energetski problem, problem sorovin, eh, problem staranja družbe, ali je to vse že rešeno? Ne, ravno ne. In zato je nujno potrebno, eh, da zasledujemo inovacijsko strategijo, da se o tem pogovarjamo. Torej, vprašanje je, eh, kaj so čisto natanko ta partnerstva za inovacije. Inovacijska strategija EU je jasna, ampak to vprašanje vprašanje ostaja odprto. Jasno je, eh, da eh, niso potrebni nikakršni novi instrumenti, eh, saj ne popolnoma novi, ampak potrebujemo boljše inštrumente in pomembno je, da imamo dolgoročno sigurnost in da imamo dobro deljoč instrument z vizijo 2020. Pomembno je tudi, da so partnerstva za inovacije čim bolj konkretna. Uh, jasno mora biti, kakšen učinek uh, bodo imela tehnološko neutralna čim bližje uh, trgu in potrebujemo jasna znamenja. Vsi pomembni partneri morajo biti vključeni, industrija, politika, raziskovalni instituti in še vedno zlasti tudi državljani, uh, kajti oni so motor za temi inovacijami. Uh, zelo dobro je, uh, da bi tukaj eh, tudi že opozorili na obstoječe eh, osnove. Healthy aging, zdravo staranje, zdravo živeti je verjetno še bolje kot pa zdravo se starati. No, pa kakorkoli že, vsa partnerstva morajo biti taka, da izkoristimo na čim boljši možni način naravne vire. Treba je začeti za najnunejšimi eh, problemi energija, zapravljanje resursov. Tu potrebujemo ta partnerstva za inovacije. Svet se mora mora za to polno angažirati. Potrebujemo navdušenje, entuzijazem. Pomembno je, da bo ta inovacijska strategija funkcionirala. Ne moremo se več eh, umakniti nazaj. Ne gre samo eh, za, pak, za stabilnost, ampak gre za nova delovna mesta, za boljšo pozicijo Evrope v svetu in to moramo doseči za inovacijami. Hvala. Hvala. Eh, Eh, gospa poslanka. Sedaj pa gospa Amalija Sartori. Hvala, gospod predsedujoči. Predlog komisije v sporočilu eh, Unija inovacij, ki je bila sprejeta 6. oktobra tega leta, je del strategije UE za leto 2020. Ta pobuda naj bi bil konkreten, učinkovit, trajnosten odgovor na glavne probleme naše družbe. Med številnimi akcijami, ki se predlagajo, ukrepi, ki se predlagajo, da bi dejansko ustvarili inovativno družbo, je med najbolj inovativnimi elementi uh, tako imenovano partnerstvo za inovacije. Da bi dosegli eh, določene cilje, moramo eh, izbrati prava partnerstva. Zato je komisija identificirala eh, prioritetne izzive, s katerimi se bo naša družba soočila v naslednjih letih in desetletjih. In parlament, Evropski parlament je Eh, sprejel stališče do tega, torej resolucijo, eh, za katero sem poročevalka za EPP, za ELS. Po kratkih pogajanjih smo uh, Eh, sprejeli, smo pripravili resolucijo, pri kateri ni večjih težav. Želim povdariti, da želimo doseči, da bi dve partnerstvi, ki jih bomo lansirali po pilotni pobudi in sicer staranje in, dob, in zdravje, um, gre predvsem za to, da v različnih evropskih mestih um, začnemo z izvajanjem ukrepov, da bi s tem dosegli potem cilje 2020. Potem gre seveda tudi za energetska vprašanja, kajti eh, soočamo se s težavnimi problemi. V naslednjih mesecih bo interna skupina komisije opredelila tudi eh, natrančnejše določbe glede upravljanja, glede financiranja eh, Eh, za ukrepe, ki bodo izvajane v okviru prvih partnerstv. Hvala. Eh, gospod eh, Kacimar Kakis ima zdaj besedo za dve minuti. Eh, hvala, gospod predsedojoči. Kaj pravzaprav počne evropska inovacijska politika? Kaj dela evropska raziskovalna politika? Če si zastavimo to vprašanje in če bi vprašali državljane na cesti, ne bi dobili nikakršnega odgovora, zaradi tega, ker ni jasno, eh, kaj je evropsko raziskovanje, kaj je evropska inovacija, kakšno dodano vrednost to ustvarja. Zato pozdravljamo dejstvo, eh, da je Eh, komisar eh, definiral eh, te, temo inovacije. Kaj je inovacija? Eh, inovacija pomeni ustvariti denar eh, iz znanja, licenco, produkt in to je novo. Eh, zelo me veseli, da gre komisija po tej poti, vendar pa potrebujemo projekte človeka na luni, skratka projekte, ki jih zunaj državljani razumejo, da davkoplačevalci vedo, kaj delamo z njihovim denarjem. In zato vidim velik potencial v vprašanju. Eh, dveh, eh, da dodamo eh, dve novi leti zdravja. To je projekt, ki ga zunaj vsak razume in zato me zelo veseli, da je prvo predlagano partnerstvo ravno tisto, ki se posveča temu cilju. Dve zdravi leti več. To vsakdo razume, to moramo napraviti in tu imate našo podporo. Vendar pa upozoriti želim na to in gospa poročevalka, gospa Merkis je to že omenila. Če torej imamo določene instrumente, EIT, KICS, JETIS, eh, imamo tako imenovane programe za konkurenčnost in inovativnost. To so programi, ki že obstajajo. Eh, če tem vsem programom dodamo še en nov program, potem se skupaj postane zelo nepregledno. Tega ne smemo početi. Eh, partnerstva za inovacije bi morala prispevati ti k temu, da se stvari uredijo, da vse skupaj postavimo v sistem. In zato bi mi to sprejeli samo v tem primeru, če bo to vse bolj jasno za davkoplačevalce. Vedno moramo razumeti, kaj eh, prinese več evropske dodane vrednosti in če je temu tako, potem to podpiramo. Hvala, gospod predsedujoč. Hvala. Gospod Tošenovski ima besedo za dve minute. Spoštovani gospod predsedujoči, kolegice, kolegi, inicijativa komisije eh, za eh, pilotne projekte v partnerstvu za inovacije, za aktivno staranje, eh, to je dejansko zelo zanimiva aktivnost komisije. Eh, to pa eh, seveda imamo eh, problem, na katerega smo navezali, to je staranje Evropske unije, to je zelo težavna naloga za stare ljudi nekaj napraviti, kajti tu izhajamo zelo različnih pogojev v Evropski uniji, tu gre za zgodovinski razvoj, za določene navade v posameznih državah. In komisija bo poskušala delovati inovativno, inovativno bo poskušala rešiti ta tako težaven problem. Vendar pa upam, da vse skupaj ne bo ostalo samo na splošni ravni, za splošnimi predpisi, ampak eh, da bomo dejansko dobili tudi nekaj praktičnega, da bomo šli v prakso. Še dve pomembni temi eh, sta za partnerstva za inovacije, inteligentna mesta in surovine. In če si pogledamo današnje probleme, potem so to teme, ki so zelo pomembne, zlasti surovine ta hip. Danes so stvari take, eh, da eh, bodo države članice v naslednjih letih pod velikim pritiskom, ko bo šlo za surovine, za energijo in tudi za industrijsko proizvodnjo. Eh, obstaja cela vrsta odborov v parlamentu, ki se redno ukvarjajo s to temo. To je zelo pomembno za gospodarsko rast, za konkurenčnost, da imamo na voljo surovine, ki jih potrebujemo. Tu je zelo veliko področji, eh, tudi naprimer socialni pogoji eh, za državljane v posameznih državah članicah. Potrebujemo razumna pravila in ustrezno pozornost, eh, ki je zelo pomembna. Hvala tudi za to, da ste se držali časa. Sedaj pa isto prosim tudi gospod Matjas in mi predajem besedo dve minuti. Gospod, eh, razpravljamo o eni velikih prednostnih nalog Evropske unije, inovativ, politika inovacij. Končno Eh, bomo izhajali iz partnerstv za inovacij. Torej, gre za pilotni projekt, o katerem danes razpravljamo in ki se nam zdi zelo pomemben. Veliko vidikov je, ki pa še manjkajo pri tem. Eh, manjkajo tudi določena pojasnila, kar zadeva definicijo prihodnih projektov in tudi eh, kdo bo eh, opredelil kriterije in prednostne naloge. In ti odgovore potrebujemo, nimamo pa jih še. Želim pa podati tudi nekaj konkretnih pripomp o prvem projektu o eh, aktivnem eh, staranju. Torej, to je prav gotovo pozitivno. Dobro je, da se koncentriramo na ta ranljiv uh, na to ranljivo vprašanje, torej, ker Evropa se stara in to vemo. Ampak želim povedati še nekaj drugega. Zdi se mi, zdi se mi protislavno, da se. Uh, da predstavimo nek projekt, če nimamo sredstev za to v aktualnem kontekstu, kako lahko podpiramo inovacije, ko pa vemo, da je vidno v nevarnosti socialna država, dostop do zdravstva, ni investicij na tem področju in zato je unija inovacij, več eh, delovnih mest eh, in tako naprej. To so ambiciozni cilji in tako sprejmem in to takoj lahko podpišem, ampak sprašujem se, kako bomo to uresničili. To je v nasprotju s tem, kar se dogaja v državah članicah, kjer sprejmajo samo varčevalne ukrepe. Torej, eh, take politike je treba tudi financirati, drugače taki napori nimajo smisla in tudi ne prinesejo nobenega rezultata. Hvala. Sedaj pa ima besedo minister Sireks, ki bo poskusil povziti v svojem odgovoru, ki bo poskusil v imenu sveta odgovoriti na ta vprašanja. Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospe in gospodje. Najprej želim povedati, da se veselim, da se lahko z vami pogovarjamo o tej pomembni pobudi, torej o partnerstvih za inovacije. To je nov koncept in to je prav gotovo tudi ključni element v sporočilu, ki ga je komisija predložila zač na začetku oktobra. Trenutno je tako, da svet še preverja to temo, pripravljamo sklepe za svet eh, o konkurenčnosti 26. novembra. Verjetno se boste spomnili, da je Evropski svet 17. junija sprijel strategijo Evropa 2020. Eh, v tej strategiji so, eh, so zapisani visoki cilji, med njimi naprimer, da je treba okrepiti pogoje za rast, predvsem tudi kar zadeva pogoje za raziskave, tako da Eh, bodo znašale investicije v zasebne in javne raziskave 3 odstotke BDP-ja. Torej, težko bi bilo storiti manj kot 3 odstotke, ki jih najdemo že v Lizbonski strategiji. Sedaj pa gre za to, da se dejansko zberejo sredstva da, za dosego tega cilja. Glavne pobude za unijo inovacij, ki, so, ki jih je predlagala komisija, navezujejo na ta cilj. In belgijsko predsedstvo se je želilo, želilo s to temo ukvarjati zelo z veliko pozornostjo. Um, že junija smo razpravljali o tem, ne formalno, 12. oktobra pa tudi formalno na svetu. In eh, to nam je omogočilo, da pripravimo uh, predloge sklepov, ki jih trenutno še preverjamo. Na vsak način bo ta tema na dnevnem redu na svetu uh, za konkurenčnost 25. in 26. novembra. Predsedstvo je poskrbilo za to, da se področje raziskav in industrij poveže, kajti ta povezava omogoča dobre rezultate. Junija smo že imeli skupni svet in to vodi to naj bodi do skupnih sklepov, ki naj bi jih sprejeli konec novembra. Sporočilo komisije in tudi rezultat dela sveta za konkurenčnost bo pomemben za razpravo o raziskavah in inovacijah, ki, bo, ki jo bomo vodili v Evropskem svetu še do konca leta. Seveda boste razumeli, da čakamo na strateške podbude predsednikov vlad in držav in kot predsednik sveta moram biti še malo previden eh, v svojih izvajanjih. Kljub temu pa želim opozoriti na to, da je, so inovacije oziroma trikotnik znanja, izobraževanje, raziskave in inovacije. To ni nekaj novega, niti za parlament, niti za svet. treba je eh, videti, da to temo obravnavamo redno na svetih za konkurenčnost in govorimo tudi o skupnem raziskovalnem prostoru. In želim še enkrat povdariti tudi strategijo 2020, ki govori o evropskih raziskavah in o pomenu raziskav. Eh, poudarja se inovativna Evropa in ustrezen dokument je bil sprejet tudi pred, pod španskim predsedstvom. Razen tega želim eh, nakazati na določene usmeritve, ki se zdijo pomembne svet. Tu, čeprav to ni izčrpen seznam, torej gre za pobude na javnem in na javnem zasebnem sektorju. Drugi element, treba je ustvariti podlage za bolj učinkovite finančne postavke za raziskave in inovacije. Tretja točka, javna naročila eh, nudijo še neizkoriščene možnosti. Tudi tam je možnost spodbujati inovacije, predvsem, ko gre za inovativne izdelke in storitve, potem ne tehnološke inovacije, kot so naprimer dizajn storitve. Eh, ustvarjalno kulturno delovanje tudi tu so pomembna področja. Potem peta točka, eh, raziskovalna prizadivanja je treba izvesti eh, tako, da se pri tem upošteva tudi zaščite intelektualne lastnine in znanstvene eh, inovacije. Treba potem tudi širiti in jih prenesti v prakso. In Eh, seveda je treba razmisliti o vseh instrumentih, ki so s tem povezani in to, eh, te je treba poenostaviti in tudi skrčiti, kar zadeva število. In zato sem vesel, da obstaja veliko uh, usklajenost, kar zadeva um, um, razmišljanja ideje o tej temi. Torej, partnerstvo za inovacije to naj ne bi vodilo do eh, tega, da, se, da stvar postane še bolj komplicirana, temveč nasprotno moramo zadeve poenostaviti in seveda tudi regionalna raven je pomembna pri inovacijah. E, poskrbiti moramo za to, da so akteri inovacij, tudi MSP-ji, e, eh, podprti tudi na regionalni ravni. Človeški dejavnik Eh, je seveda v središču eh, raziskav in inovacij. Evropa mora okrepiti svojo sposobnost eh, obdržati raziskovalce, raziskovalce v Evropi in jih tudi pritegniti iz drugih držav, pa še nekaj splošnih razmišljanj. Želim odgovoriti na štiri konkretna vprašanja, ki ste jih postavili, kar zadeva število tem za partnerstva za inovacije. Naš svet se sicer še ni izjasnil o tem, ampak kljub temu sem mnenja, da obstaja precejšna precejšno soglasje o tem, da naj bi začeli s pilotno pobudo. Komisija je sklenila, da zato izbere ob začetku leta staranje prebivalstva. V sporočilu so navedene tudi številne druge teme, kjer eh, je možno narediti predloge za leto 2011. In nekateri od vas so tudi že omenili te teme. Pilotni projekt eh, je seveda eksperiment. Ne moremo pričakovati, da bodo takoj vsi pogoji tudi že perfektno izpolnjeni. Eh, izbor tem za prihodno, prihodno partnerstvo je eno od velikih vprašanj, s katerimi se ukvarja svet. Gre seveda tudi za skupno načrtovanje raziskav v Evropi, da bi bili kos družbenim izzivom. Svet je to ugotovil že leta 2008. Takrat so bili opredeljeni kriteriji, ki so koristni tudi za partnerstva za inovacije. torej angažma vseh deležnikov Evropa dodana vred, Evropska dodana vrednost, možnost, da se rezultati raziskav pretvorijo v korist za državljane in tudi za konkurenčnost Evrope. Torej v tem vidim veliko sovpadanje med prejšnjimi usmeritvami sveta in splošnimi pogoji, ki jih je sedaj eh, predlagala komisija v svojem sporočilu in razen tega, ko gre za razprave o ki potekajo trenutno, kolegi vedno spet pravijo, da je treba eh, poudariti tudi enostavnost, eh, vitkost struktur, sodelovanje z zasebnim sektorjem, predvsem z malimi in srednje velikimi podjetji in razen tega je treba optimirati finančne instrumente. Če se lotim sedaj še časovnega okvira glede samega upravljanja. Verjetno so vprašanja povezana z upravljanjem najbolj zahtevne in tudi najbolj občutljiva. Ključne besede bodo zagotovo dodana vrednost, doslednost, fleksibilnost in seveda poenostavljenost. Nikakor ne bo šlo za vnaprej določen poenoten model. Več pobud je že bilo sprejetih, zato da bi vse te pojme in koncepte bolj natančno opredelili. Pred nekaj dnevi, 27. oktobra, je belgijsko predsedstvo organiziralo poseben seminar v sodelovanju s Finsko in s komisijo. Kar zadeva časovnico, naj povem, da se vsi zavedamo, da je ta tema zelo nujno, nujna, to se kaže tudi v strategiji EU 2020. Tudi pobude, ki izhajajo iz tega, jasno kažejo na to. Zato je tudi komisija predstavila ambiciozne predloge. Vendar so na žalost naši viri omejeni. Kljub temu, da smo ambiciozni, se moramo zavedati, česa smo zmožni in ali lahko upravljamo s tem procesom in ga zaključimo do predvidenega roka. Gospod predsedujoči, gospodin gospodje, naj zaključim s tem boljšim upravljanjem partnerstva tudi na nacionalni ravni. Euh, to vprašanje je seveda vedno izpostavljeno, kadarkoli govorimo o upravljanju, o partnerstvih kot rečeno, ne obstaja vnaprej določen model, še manj poeno, poenoten model. Upoštevati je treba objektivno raznolike situacije v državah članicah, poleg tega je treba upoštevati vse deležnike iz ene države članice in druge države članice. Nacionalni, lokalni, regionalni partnerji iz zasebnega in javnega sektorja morajo sodelovati. Spoštovani gospod predsedujoči, gospe in gospodje, raziskave in inovacija niso možnost za Evropo, temveč so njena obveznost, njena dožnost. Če želimo najti trajno pot iz krize, če želimo spostaviti trajnostni socialni model in pri tem ohraniti okolje. Z veliko mero zanimanja torej pozdravljam tudi ta stalni interes Evropskega parlamenta za to temo. Še posebej cenim današnjo razpravo, ki je potekala na temo inovativnosti. Mislim, da je vaš prispevek še toliko bolj pomemben zato, ker države članice v teh težkih pogojih morajo sprejeti tudi težavne odločitve. Če želimo boljšo prihodnost, moramo več vložiti v raziskave, v razvoj in inovativnost. Svet bom obvestil v tej razpravi, sam pa sem na razpolago za vprašanje. Hvala. Gospod Butikofer, postopkovno. Hvala lepa. Gospod predsedojoči, rad bi vprašal, ali bo čas za govor za svet daljši, ko se pogovarjamo tako pozno zvečer. Zdi se mi nevludno da pustimo sveto, da govori dvakrat eh, toliko časa kot Barozo ali gospod Anarompoj. Eh, upam, da se bodo nekoliko umili, saj imamo še veliko pomembnih stvari na dnevnem redu. Mi je zelo žal, ampak sam nimam kaj dosti. Pri tem, hvala vseeno za vašo pripombo, smo si jo zabeležili. Sedaj pa dajem besedo predstavnikom posameznih političnih skupin. Najprej v imenu skupine Evropske ljudske stranke, gospod Cukalas. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Na nekaj bi vas rad opozoril in sicer na to veliko priložnost, ki jo predstavljajo partnerstva za razvoj. Ta partnerstva so pomembna za naše gospodarstvo in jih potrebujemo. Bi vas pa rad vseeno opozoril tudi na tveganje, ki obstaja. Namreč, če tega instrumenta ne bomo uporabili na pozitiven in pravilen način, se bodo razlike med državami članicami samo povečale. Rad bi omenil tudi težavne okoliščine, ki obstajajo v številnih evropskih državah. Če začnem kar svojo državo z Grčijo. Gospa Matjas je to že omenila. Gospodarski položaj v številnih južnoevropskih državah in tudi drugih državah je precej zapleten. Limosijes, Več držav ima ogromno težav in tudi gospodarska slika ni ravno najbolj pozitivna. Večina držav se komaj da drži na pozitivni strani bilance. Proračunski Stroški so seveda omejeni, prihaja tudi do bega možganov. Številni strokovnjaki zapuščajo svojo materno državo, odhajajo na delo v druge raziskovalne centre in vse skupaj trenutni položaj samo še slabša. Če si pogledate samo, kaj se dogaja z evropskimi univerzami. Times Herald Education, ki je bil objavljen pred komaj dvema dnevoma. Navaja, da je med 280 najboljšimi univerzami na svetu, samo 82 univerz iz Evrope. Večinoma so te države iz severnih držav, samo dve pa sta iz Španije. Hvala. Kako boste rešili te probleme med severom in jugom? Hvala lepa. Lepo vas prosim, da se držite dodeljenega časa za govor. Sedaj pa gospa Jera Madurela es un acierto que la comisión haya lanzado su Komisija je seveda stavila na ta inovativna partnerstva zaradi svoje industrijske politike. Želimo si zagotoviti trajnostno rast, ki bo prispevala k večji zaposljivosti in Evropska unija mora zagotovo storiti več na področju inovativnosti. Naša skupina je seveda prevzela odgovornost za obe pobudi. Sam, sama sem koordinatorica in če bomo sodelovali, potem sem prepričana, da bomo kot parlament lahko prispevali k iskanju rešitev za vse nove izzive. Vzpostaviti je treba ustrezno ravnoteže med gospodarskimi, socialnimi in okoljskimi vprašanji. Zagotovo si želimo bolj zelenega gospodarstva, večjo socialno kohezivnost in tako naprej. Oblikovali smo tudi resolucijo na to temo in preden bo svet sprejel odločitev, se mi zdi, da bi se morali pogovoriti v zvezi s tem, kakšne so naše prednostne naloge na področju teh inovativnostnih partnerstv. Uspeh je odvisen od tega, ali bomo uspeli v delo vključiti tudi inovativna podjetja, raziskovalne centre in univerze. Hvala. Najlepša hvala. V imenu skupine ECR gospod predsedujoči gospe in gospodje evropska unija se mora razviti inovativnost je najboljša pot iz trenutne krize če želimo unesti spremembe potem moramo poenostaviti naložbe v inovativnost. Najprej moramo imeti na voljo fleksibilno zakonodajo, ki bo omogočala hitro vzpostavljanje in ustanavljanje podjetij, zaščititi je treba patente in poskrbeti za zadostne finančne vire. Države ne morejo same financirati večletnih raziskovalnih programov, vendar težave obstajajo. Dejstvo je, da proračunska sredstva, ki jih ponuja Evropa, niso dovolj, tako da morajo podjetja sama ulagati v raziskave in razvoj. To je slaba novica za podjetja iz srednje in vzhodne Evrope, ki nimajo dovolj denarja, ki nimajo zagotovljenega dostopa do dodatnih sredstev. To zagotovo lahko opazite na številnih področjih. Vendar to pomeni, da nekatere države lahko vlagajo več in so zaradi tega tudi bolj uspešne. To pa vodi v ogromen razkol med državami članicami. Zato me zanima, kaj bo komisija storila za to, da se spodbudi raziskave v novih državah članicah. Boste namenili več denarja. Hvala lepa. Sedaj pa posamezni poslanci in poslanke. Najprej gospod Winkler. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi. Zunijo inovaciji, Evropska komisija gre v pravo smer. Z veseljem sem prebral, da je Evropska komisija pristala na veliko eh, zahtev izporočila o inovacijah iz septembra 2010, ki ga je sprejel odbor ITRE. In eh, enotni smo si, da mora EU v prihodnje še veliko bolje izkoriščati inovacijski potencial da bomo lahko konkurenčni močnim državam, kot so ZDA, Japonska, pa tudi hitro raztoča gospodarstva, kot je Kitajska. Unija za inovacije pa bo uspešna le, če bo to urejeno in izvajano skupaj z državami, članicami in regijami. Zato načrtujemo inovacijska partnerstva, o katerih pravkar govorimo. Rad pa bi opozoril predtem, da ne bi spet ustvarjali dvojnih struktur. Zamisel inovacijskih partnerstev še ni popolnoma jasna in tudi besede sveta niso bile popolnoma jasne. Zamisel inovacijskih partnerstv pa ima podobnosti z že obstoječimi instrumenti, kot so tehnološke platforme, okvirnega programa 7, pa tudi z nekaterimi drugimi instrumenti. Rad bi opozoril na to, da moramo paziti na to, da bomo ustvarili učinke sinergije, da jih bomo izkoristili in da bomo imeli enoten pristop. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Koreja de Campos za eno minuto. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Seveda moramo komisiji čestitati za to, da je združila inovativnost in raziskave in obe področji naredila za prednostni nalogi. Mislim, da bi morala oba sektorja prispevati veliko več k trajnostnemu gospodarstvu. Inovativna Evropa je zagotovo dober instrument, ki ga imamo na voljo za to, da se borimo proti novim izzivom vendar še vedno ni dovolj jasno, na podlagi česa bomo opredelili prednostne naloge na različnih področjih, kako bomo ugotovili, katera disciplina prevladuje na katerem področju, kako bomo zagotovili tudi ustrezno sodelovanje posameznih akterjev, kakšna je uloga komisije, držav članic, regij, kako bomo zagotovili stroškovno učinkovitost v tej zapleteni finančni strukturi, koliko denarja boste namenili za to. Svet, komisija, predsedstvo in vsi ostali morajo zagotoviti odličnost in konkurenčnost. Tega pa ne bomo uspeli doseči, če ne bomo zagotovili ustreznih finančnih sredstev, ki so predvidena za prvi pilotni projekt. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Gitjara Skortines, minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vesela sem, da danes govorimo o inovativnosti in partnerstvu vendar moramo povedati tudi, da govorimo o nečem, česar pravzaprav ne poznamo dovolj dobro. Govorimo o pobudah, vendar ne vemo, kakšna je vsebina teh pobud, ne vemo, kako ste se skupaj spostavili, kakšen model ste uporabili. Če želimo biti učinkoviti, potem si moramo pogledati rezultate, kot je že bilo rečeno. Predvsem moramo ugotoviti, kaj se je zgodilo pretek v preteklosti s posameznimi partnerstvi, platformami in tako naprej. Imamo izkušnje iz sedmega okvirnega programa, na te izkušnje treba gledati objektivno in jih tudi oceniti. Imeli smo naprimer skupne tehnološke pobude in ugotovili smo, da so male srednje velika podjetja bila potisnjena na stranski tir. Več politik bi morali oblikovati na področju inovativnosti in v okviru teh politik bi morali nameniti ustrezno mesto tudi malim in srednje velikim podjetjem. Zagotoviti je treba tudi kakšne umestne projekte, kjer bi lahko MSP-ji sodelovali. Poleg tega potrebujemo ustrezno administracijo, ustrezno bo treba tudi upravljati z inovativnostjo. Inovativnost je povezana s trgom, administracija pa sledi trgu. Trg pa se razvija in giblje veliko hitreje kot uprava. Zato bi morali storiti vse za to, da zagotovimo boljše upravljanje z inovativnostjo, z raziskavami. Poleg tega pa je treba poskrbeti za ustrezno platformo, v okviru katere bodo države članice sodelovali. Poskrbeti pa je treba tudi za ustrezno reševanje problemov in upravljanje stveganji. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Tikau v imenu skupine SND. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. V členu 27 Konvencije o človekovih pravicah piše, da ima vsak pravico, da svobodno sodeluje v kulturnem življenju, da občuduje umetniška dela in da ima koristi od znanstvenega razvoja. Evropske raziskave morajo najti ustrezen odgovor na najbolj nujna vprašanja, ki se porajajo v Evropi. Staranje prebivalstva, podnebne spremembe, pomankanje surovin, trajnostni, gospodarski in socialni razvoj in tako naprej. Če želimo, da Evropa razvije svojo inovativno zmogljivost, ki je bistvenega pomena za evropsko konkurenčnost, potem moramo storiti več za to, da se vzpostavi ustrezna industrijska in raziskovalna politika in da se le te med seboj uskladijo. Poleg tega treba poskrbeti za več delovnih mest v Evropski uniji, če želimo ohraniti našo zmogljivost na področju inovativnosti. Kako bo vse skupaj vplivalo na državljane, pa je odvisno od tega, kako bomo znanstvene rezultate uspeli porazdeliti in razširiti med prebivalstvo. Poleg tega je treba poskrbeti za boljše izobraževanje, sposabljanje in za dostop državljanov do rezultatov. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Hubner. Hvala lepa, gospod predsedojoči, kolegice in kolegi. V zadnjih letih je bilo veliko rečenega o inovativnosti. Inovativnost je pravzaprav simboličen instrument, s katerim naj bi rešili vse težave. Velika pričakovanja so se porodila, sedaj je treba ta pričakovanja izpolniti, vendar je prišel tudi čas, da smo bolj praktični in pragmatični. Zagotovo lahko inovativnost odigra pomembno vlogo pri oživljanju gospodarstva v Evropi, vendar če želimo, da se to zgodi, potem potrebujemo konkretno, močno, jasno, odločno ukrepanje v sodelovanju z javnosti, kar pomeni, da je treba izboljšati pogoje, dostop do finančnih sredstev, preusmeriti je treba inovativne politike. Tisto, kar je najbolj pomembno v tem trenutku, pa je seveda čas. Hitro moramo ukrepati in tudi odločno. Biti moramo ambiciozni, prejti od vseh dejanju, odpraviti je treba vse tiste elementi, ki ovirajo raziskave inovativnost v Evropi, predvsem pa moramo oblikovati učinkovite nove politične instrumente. Evropska inovativna partnerstva so lahko takšen instrument, imajo svoj potencial, da privedejo k odličnosti. Mislim, da bi morali čim hitreje oblikovati evropska partnerstva na področju odličnosti in učiti bi se morali s tem, da delamo in da se navežemo na dobre prakse, ki obstajajo v Evropi. Inovativnost ponavadi uspeva v dobrem sistemu, kjer regije igrajo pomembno vlogo. To pomeni, da se lahko premaknemo k gospodarstvu, ki bo temeljilo na inovativnosti in ki bo uspelo izkoristiti 85 milijard evrov, ki so na voljo v posameznih skladih. Poleg tega pa se moramo zauzeti za pametno rast po letu 2013. Kohezijska politika lahko inovativno politiko prevede na raven regij v državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa dajem besedo kolegu Balčitisu za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Inovacijska politika, tehnološki dosežki morajo prispevati k izvajanju strategije EU 2020, istočasno pa morajo zagotoviti rast in konkurenčnost v Evropi. Izvajanje vseh politik, tudi z področja energetske učinkovitosti ter uporaba čistih tehnologij, bo prispevalo k učinkovitosti inovativnosti v Evropi. Ta politika je inovativna, vendar bo uspešna samo, če bo učinkovita in če se bo poskrbelo za usklajevanje na regionalni, nacionalni in evropski ravni. Partnerstva za inovacije, ki jih predlaga Evropska komisija, so izvrsten korak k boljšemu usklajevanju inovacijskih politik. S tem bomo dosegli boljše rezultate na področju konkurenčnosti, istočasno pa zagotovili boljši napredek v prihodnosti. Hvala. Eh, Najlepša hvala. Sedaj pa Marijo Pirilo za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trenutno se vsa javna finančna sredstva omejujejo, izdatki se znižujejo, zato da bi Evropa našla pot iz krize. V preteklosti je Evropa imela vodilno vlogo na področju inovativnosti. Našli smo številne stvari, ki so privede do napredka. Mobilni telefoni so naprimer sad dela v Evropi. Človeški kapital v Evropi je treba bolje ovrednotiti, bolje treba usklajevati delovanje na evropski ravni in na ravni držav članic. S tem se bomo izognili podvajanju in tudi optimalno izkoristili finančna sredstva, ki jih imamo na voljo. Zavzeti je treba bolj strateški in bolj usklajen pristop k inovacijam. Partnerstva za inovacije in tehnološka partnerstva so izvrsten instrument. Zanima me, ali bo svet sprejel kakršenkoli ukrep za to, da bi ta partnerstva postala bolj dinamična. Ali bodo lahko ta partnerstva prispevala tudi k oživitvi realnega gospodarstva? Hvala. Hvala lepa. Sedaj prehajamo na del razprave, ki se imenuje Pritegnite pozornost predsedujočega Šonke, ali je prvi, izvolite. Hvala lepa. Prav gotovo se danes popadamo z velikim izzivom. Ključnega pomena je, da najdemo nove načine za reševanje teh problemov. Tukaj imam raziskavo v rokah. Raziskali so več deležnikov in izkazalo se je, da 90 odstotkov ljudi meni, da so inovacije zelo pomembne za gospodarstvo. 83 odstotkov odeležencev pa meni, da so javno-zasebna partnerstva ključnega pomena za to, da razvijemo bolj inovativno Evropo. Mislim, da se večina strinja. Zato pozdravljamo razpravo o tem danes. Zato sem danes tudi gostil kosilo, povabil sem predstavnike sveta komisije in Evropskega parlamenta, govorili smo o tej temi inovacijska partnerstva. To je ključnega pomena za prihodnost, če želimo izpolniti cilje strategije 2020, 3 odstotke BDP in seveda tvegani kapital, ki je tudi zelo pomemben. Hvala lepa. Hvala. Naslednji je gospod Enčo, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam pozdravljam predlog komisije v zvezi s tem, da se začne izvajati prvi inovacijski projekt v Evropi. Partnerstvo z inovacije so zelo pomembne in Evropska unija bi morala bolj aktivno sodelovati tudi pri upravljanju ustreznih investicijskih tokov, zato da bi uravnotežili ravn upravljanje, infrastrukturo in finančna sredstva, ki jih imamo na voljo vso svojo pozornost moramo posvetiti tudi regionalnim projektom. Partnerstva se morajo obrniti v regionalno smer. Na voljo imamo strukturne sklade v Evropski uniji, tudi državne proračune in to je to. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Jaten Meki. Izvolite. Arvoisa puhemies. Gospod predsedujoči. inovacije so postale zelo modna beseda. Povedati pa je treba, da Povedati je treba, da z inovacijami samimi ne bomo prišli daleč, kajti razvoj izdelkov traja leta. Stroški razvojev razvoja pa so vedno višji. To pomeni, da moramo v Evropi resno vlagati v skupne raziskave in v domači trg. Ne smemo pričakovati lahkih rešitev. Rezultati inovacij bodo že prišli. Raziskovalcem moramo dati čas, mir in denar, ampak to ni zdravilo za vse. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Figueredo prosim vas, minuta. Obrigada, senhor presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Unija za inovativnost je velik izziv, vendar ne smemo ostati pri besedah, temveč moramo storiti tudi nekaj v praksi. Doseči moramo konkretne rezultate, ne pa da samo simbolično govorimo o nečem in ne prinesemo potem nobenih dosežkov. Je pa res, da bomo morali takšno Evropsko unijo tudi ustrezno podpreti s finančnimi sredstvi. Naprimer, pilotni projekt za aktivno staranje je izvrsten projekt in zdi se mi, da če želimo biti uspešni, potem moramo vzpostaviti ustrezne politike, ki bodo omogočile, da se zaščitijo starejši ljudje, da se jim omogoči dostojno življenje, da se jim omogoči dostop do zdravstvenih storitev in tudi do ustrezne opreme. Poleg tega je treba poskrbeti tudi za to, da razne restriktivne politike ne bodo ovirale naših ciljev. Zanima me, kaj namerava storiti komisija za to, da ne bomo o teh zadevah samo govorili. Hvala. Tu. Hvala. Ne na zadnje. Pa še gospod Matula. Mulțumesc, domnule președinte. O economie sustenabilă. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Trajnostno, inteligentno, vključujoče gospodarstvo, ki bi privedlo do doseganja ciljev strategije EU 2020, mora temeljiti na raziskavah in inovacijah. Pobude bi morale biti izvajanje na vseh ravneh, kar pomeni, da bi morale evropske regije tudi čezmejno sodelovati. Pristop mora potekati od spodaj na vzgor. Povezati se je treba z izobraževalnimi institucijami in zaradi finančnih ovir te institucije ponavadi nimajo možnosti izvajati posameznih projektov in pobud. Gre za to, da obstaja kar nekaj tako imenovanih slepečih inovatorjev, vendar ker ni dovolj sredstev, se njihovega potencijala ne izkoristi v celoti. Mislim, da bi morali poskrbeti tudi za izmenjavo dobrih praks na tem področju. Odbor regiji je prejšnji teden obiskal Romunijo. Na tem obisku smo predstavili tudi posamezne projekte v višješolskih izobraževanjih zavodih na Zahodu Romunije. Hvala. Hvala lepa. Na koncu pa še minister Sereks. Prosim vas lepo, da podate kratko. Kratek sklep. Hvala lepa. Hvala lepa tudi parlamentu za izraženo zanimanje za temo inovativnosti. Vaša podpora je res bistvenega pomena, če želimo takoj in hitro začeti izvajati načrt za inovativnost. Predvsem zato, ker se želimo odzvati na notranje izzive in tudi zato, ker želimo povečati našo zunanjo konkurenčnost. Mislim, da je predsedstvo delalo v zelo omejenem časovnem okviru. 6. oktobra je bil vložen predlog, trenutno pripravljamo sklepe, ki jih bodo obravnavali 26. novembra na svetu. Vsi se zavedajo, da so raziskave in inovacije nujno potrebne, če želimo najti pot iz krize. Kar zadeva izbiro partnerstv, naj povem, da sem že povedal, Kako pomembna je ta prva tema, ki je tudi predmet prvega pilotnega projekta? Želimo poskrbeti za izvedljivost modela in ta prvi pilotni projekt je po mojem mnenju res takšen, da bo pritegnil tudi evropske državljane, kot ste sami povedali. Kar zadeva ostale možne teme, pa naj povem, da je komisija predstavila še približno 12 drugih tematik, v svetu, pa smo želeli povdariti predvsem pristop od zgoraj na vzdolj in ki bi bil tudi bolj vključujoč. Svet ne želi, da bi prišlo do podvajanja ali do prekrivanja posameznih programov. To bi bilo v nasprotju z našim ciljem, to pa je poenostavitev. Potem pa še sama proračunska problematika. Vemo, da so proračunska sredstva za raziskave pod velikim pritiskom. Nekateri ste omenili razliko med severnim in južnim delom Evrope. Po mojem mnenju bi odličnost morala biti skupen cilj. Tudi to bo treba upoštevati, ko bomo oblikovali sinergijo med posameznimi instrumenti, zlasti med okvirnim programom in strukturnimi skladi. Na no, vse zadnje pa smo v svetu zelo pozorni tudi na to, da ponujamo podporo malim in srednje velikim podjetjem. MSP-ji niso imeli zagotovljenega ustreznega dostopa do finančnih virov v trenutno veljavnem okviru, zato bomo v prihodnje poskrbeli tudi za lažji dostop MSP-jev do finančnih sredstev za raziskovalnega okvirja in programa. Hvala. Köszönjük szépen, eh, minister úr, akkor ez... Hvala lepa. S tem zaključujemo razpravo. In